da bo treba določiti novo uro. Bomo videli, kako bo potekala ta razprava in potem bomo lahko sporočili tudi natančno uro glasovanja o kvestorjih. Med nami pozdravljam predsedujočega Evropskemu svetu, predsedniku vlade Samarasu. Želim dobrodošlico v naših vrstah. Besedo vam kar takoj predajam. Izvolite. Spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, dame in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Gospod predsednik, začel bi s čestitkami za ponovno izvolitev, pa tudi za doslednost, za bojevitost in za moč vaše vere v Združeno Evropo. Prav tako bi rad čestitev predsedniku komisije Barozo za njegovo podporo evropskemu pristopu in za njegovo izjemno uspešno delo v vlogi predsednika Evropske komisije. Še posebej me veseli dejstvo, da je Evropski svet zdaj eh, po sprejetju Lizbonske pogodbe in glede na nove oblike eh, izvolitve predsednika eh, komisije, ki smo jih predlagala, predlagali, mm, kandidira Jean-Claude Junckerja za predsednika komisije, ki ima izredno dragocene izkušnje. Moram reči, da mi je zelo toplo pri srcu, ko nastopam tu v tej dvorani, ki jo poznam še kako dobro. Bil sem namreč poslanec v Evropskem parlamentu, sedel sem tam, kjer sedite vi danes, pred eh, desetimi leti. Številna vprašanja, o katerih smo se nekdaj pogovarjali, in to so zadeve, ki se nam zdijo samomevne danes, so bile takrat eh, nedomljive. Kajti evropski projekt je živo bitje, ima seveda svoje pomankljivosti, eh, svoje šibkosti, to ni nek linearen proces, vendarle pa napreduje eh, in včasih z resnično spektakularnimi preskoki. Ampak to je nekaj, kar lahko razumemo le, če na vse dogodke gledamo z določene distance. Ja, seveda, naredili smo velike preskoke iz enega desetletja v drugega. V samo eni generaciji se je zgodilo nekaj, kar je le malo ljudi sploh eh, upalo, kaj še le verjelo pred par desetletji. Evropska integracija je stalen trend na vzgor in eh, s temi občutki vas torej pozdravljam in vam tudi želim vse dobro v tej novi fazi vašega delovnega življenja, ki se začenja s tem novim mandatom, še posebej danes, ko predstavljam dosežke grškega predsedovanja. Prioritete našega šestmesečnega predsedovanja so bile naslednje. Najprej lotiti se evropskih pomankljivosti z vidika ustroja EU, še posebej z vidika poglobitve Evropske denarne unije. E, in sicer preko mehanizma SRM in medvladnim dogovorom o enotnem reševalnem skladu, je predstavljalo ključni korak v smeri izpopolnice bančne unije. Denarna unija je zdaj bistveno bolje opremljena za izogibanje se prihodnim krizam, prav tako je bolje pripravljena soočiti se s temi krizami, če se vendarle dogodijo, ker zdajva zaposlovanje in rast. Sprejem zakonodajnega svežnja o lastnih sredstvih bo zagotovil pravočasno in dosledno financiranje evropskih politik. Sprejem zakonodaje na področju akta o enotnem trgu 1 eh, in 2 zagotavlja še dodatno krepitev konkurenčnosti, prav tako to podpira in varuje možnosti za gospodarski razvoj naših eh, podjetij in eh, prebivalcev. Tu gre za direktivo o e-trgovini, o elektronskem eh, fakturiranju, o javnem naročanju in o razkrivanju finančnih informacij podjetij, kar je ključnega pomena za boj proti utaji davkov. Prav tako smo dosegli dogovor o sodelovanju Unije pri dokapitalizaciji Evropskega investicijskega sklada oziroma Evropske investicijske banke, kar je nekaj, kar zagotavlja več likvidnosti za financiranje našega gospodarstva, še posebej najpomembnejšega dela našega gospodarstva, to so MSP-ji. Prav tako smo dosegli pomemben napredek na drugih dosjejih, kot naprimer telekomunikacije in infrastruktura. Boljše financiranje, več fleksibilnosti trga, boljši dostop do trga za vse, boljši dostop do likvidnostnih sredstev za MSP-je, več transparentnosti širom celotne unije. Vse to so različni vidiki dveh zadev več integracije in več konkurenčnosti. Z drugimi besedami, boljša perspektiva za ustvarjanje delovnih mest, za poslovanje, rast in blaginjo. Še posebej v časih, ko so izjemno visoke ravni brezposobnosti, tisto, kar ogroža že tako krhko socialno kohezivnost v številnih naših državah članicah. Kot tretje, upravljanje z mejami in priseljenskimi tokovi. To je ključen izziv ne le za jug Evrope, ampak za celotno Evropsko unijo. In to ima tudi delnosežne posledice za gospodarsko rast in socialno kohezivnost. Pomembni dosežki na tem področju predstavljajo spremembo seznama držav, za katere se zahteva vizum za vstop v EU, kar je omogočilo državljanom približno 23 držav nečlanic EU, da potujejo v Evropsko unijo brez vizumov. Prav tako smo uspeli spremeniti pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v kontekstu eh, napotenih delavcev, pa tudi v kontekstu nove uredbe o agenciji Frontex. Ključni preboj je bil tudi eh, sprejem novih smernic pošto v kojemskem programu, kjer se osredotočamo na implementacijo načela solidarnosti na področju azila. Eh, meja in upravljanja z migracijskimi tokovi. Povezava med eh, priseljevanjem in zunanjo politiko, torej sodelovanje s tretjimi državami po načelu več za več in tako naprej, temu sledi še razvoj učinkovitih politik za eh, vračanje, sprejemanje in izdajanje vizumov, kakor tudi krepitev notranjega varnostnega okvira. Potem je tu še horizontalna tematika grškega predsedstva in sicer na novo opredeliti evropsko pomorsko politiko v vseh vidikih, vključno z varnostjo, rastjo in energetiko. Ključna komponenta je tudi Evropska strategija za pomorsko varnost. Spoštovane kolegice in kolegi, prvi krat Evropska unija razvija celosten horizontalen pristop k tej problematiki, s čimer bomo prispevali k krepitvi interesov eh, na področju varnosti in gospodarstva Evropske unije na morju. To vključuje tudi strateške interese in nevarnosti v pomorstvu. Ta strategija promovira evropske vrednote, vladavino prava, demokracijo, spoštovanje človekovih pravic, energetsko učinkovitost in varnost in pa pristop temeleč na pravilih, kar zadeva pomorsko varnost, kar odraža tudi mednarodno pravo mori v okviru OZN. Na institucionalni ravni smo sprejeli uredbo o statusu in financiranju evropskih političnih strank in fundacij in tudi to predstavlja kvalitativni preskok za evropsko zastopniško demokracijo preko evropskih političnih strank in parlamentu čestitam za izglasovanje tega predloga. Posebno pozornost smo namenili tudi širitvi in eh, obnovili smo ustrezne evropske interese in obenem tudi ukrepili angažiranost teh držav za izpopolnitev svojih eh, kriterijev. Albanija je postala kandidatka, prav tako smo pred petimi meseci začeli z pogajanje, kar zadeva Turčijo v okviru približitvenega sveta EU-Turčija, je bilo poudarjeno, da je evropska pot Turčije odvisna od eh, njenega izpolnjevanja obveznosti v zvezi z Ciprom. Nasplošno je grško predsedstvo sprejelo 67 zakonodajnih aktov in sprejelo še eh, več deset nadaljnih eh, pobud, kjer smo dosegli soglasje med komisijo in svetom. To smo dosegli v štirih mesecih na mesto običajnih eh, šestih mesecev, ravno zaradi volitev. In to nam je uspelo z minimalnim proračunom, katerega smo uporabili le 40 odstotkov. Zelo smo veseli, da bo naslednje predsedstvo, italijansko predsedstvo, je prevzelo vodilno vlogo in vse te politike in pobude popeljalo naprej. Upamo in optimistični smo, da bomo tudi uspeli preseči vsa pričakovanja, da bo leto 2014 leto, ki ga bomo vsi razumeli kot zelo uspešno leto za sredozemlje, kot eh, ponosno leto za vse evropske državljane. Spoštovani prijatelji, v zadnjih treh letih je bila moja država pred resnimi izzivi. Tudi Evropa. Nekateri so napovedovali izstop Grče iz evroobmočja. Nekateri so napovedovali, da Evropska unija sama ne bo uspela preživeti. Dokazali smo jim, da se motijo. Evropa je preživela, da unija ima probleme, ima pa tudi sposobnost reševanja teh problemov in nadaljevanja po uspešni poti. Dokazali smo, da prebivalci širom Evropske unije znajo sodelovati in znajo graditi skupno prihodnost. Seveda v časih blaginje, ampak tudi v časih, ko so težke preizkušnje in ko se soočamo s hudimi krizami. Dokazali smo, da znamo tudi spremeniti svoje države, da te postanejo države v boljši formi, da postanejo bolj konkurenčne in da lahko to v njej naredimo močnejšo, varnejšo, z bolj konkurenčnimi gospodarstvi, z bolj stabilnimi demokracijami. Na zadnjih evropskih volitvah evropski prebivalci niso glasovali proti Evropi, nasprotno glasovali so za več Evrope in za boljšo Evropo. Menim, da smo že začeli dosegati rezultate, čeprav nas čaka še dolga pot. Moramo postoriti še več kot to. Našo unijo moramo približati srcem evropejcev. Dokazati moramo, da naša unija ni le vrsta birokratskih postopkov, ki jih nihče ne razume. Gre predvsem za našo skupno perspektivo, za skupne ideale, ki so skupni nam vsem in ki jih vsi razumemo brez težav. Le pred stotimi leti se je tu začela uničujoča vojna. To ni bila edina v letih, ki so sledila. To je bila huda vojna, a ne najhujša. In naša ljudstva so trpela tragedijo za tragedijo in to desetletja dolgo. Zdaj je Evropa najbolj združena, kot je kdajkoli bila. Najbolj demokratična, najbolj bogata in najbolj stabilna. Ampak ljudje potrebujejo navdih iz smeri te unije ta unija jim mora bolj prirasti k srcem in to mislim, da je vaša prva in ključna prioriteta tu v Evropskem parlamentu, da to našo unijo približamo srcem naših prebivalcev, kajti vi tu v Evropskem parlamentu ste osrče Evrope. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Najlepša hvala, gospod predsednik vlade. Besedo ima v imenu komisije gospod Baruso. Gospod predsednik, gospod predsednik vlade Samaras, gospe in gospodje, grško predsedstvo je menik med enim in drugim mandatom Evropskega parlamenta, kar pomeni zelo posebno situacijo. Ravno tako zadnji meseci pomenijo začetek izhoda globoke krize v Evropski uniji, krize, ki je bila verjetno najhujša od ustanovitve Evropske skupnosti v 50-ih letih. Sedaj smo začeli z oživljanjem po krizi, vendar pa je pred nami še veliko dela. Zelo pomembno je, da je ravno Grčija, ki je kriza najbolj prizadela, pokazala zelo veliko obvezo in vodstvo v Evropski uniji, ne samo s tem, da se je soočila z izzivi doma, ampak tudi s tem, da je delala za Evropsko agendo. Rad bi se osebno zahvalil predsedniku vlade Samarasu za opravljeno delo skupaj z njegovo zelo strokovno usposobljeno skupino v času predsedstva pri vodstvu sveta v zelo težkih časih. Grško predsedstvo je na več področjih trdo delalo za to, da smo storili tisto, kar je bilo treba pod zelo velikim časovnim pritiskom zaradi evropskih volitev. Predsednik vlade je omenil že kar nekaj teh dosejev, zato jih ne bom ponavljal. Rad bi se osredotočil na največje dosežke na področju gospodarstva. Dejstvo je, da se je zaupanje v gospodarstvo v Evropi izboljšalo in se še izboljša. Rast je predvidena za 1,6 odstotka in eh, povečala naj bi se na 2 odstotka. Javni dolg se je zmanjšal in prekomerni proračunski primankljaji so se spustili pod 3 odstotno mejo prvič po krizi. Manj kot polovica 24 držav je zboljšala to situacijo po letu 2000. Kar pomeni, da je manj kot tretjina v takšni situaciji po letu 2011. In po tem, ko se je finančni program zunanje pomoči končal v, na Irskem in tudi v Španiji na področju bank. S, je tudi Portugalska zaključila svoj program in to uspešno. Situacija v Grčiji in na Cipru se je stabilizirala. S tem, da smo opazili zelo konkretne znake okrepitve gospodarstva. Vemo, da je bil proces zelo boleč. Predsednik vlade je samo raz to bolje ve kot kdorkoli, vendar pa je Grčija po teh težkih reformah sedaj na dobri poti izhoda iz krize. Izboljšala je gospodarsko rast, izboljšala je neravnovesje v zonanih odnosih, v zonani trgovini in kljub mračnim napovedim je Grčija ostala zvesta polnopravna članica evroobmočja še nedolgo tega sem razpravljal o tem z evropskimi državami zunaj Evropske unije in napovedovali so izhod Grčije, implozijo evroobmočja in tudi razpad Evropske unije. Zelo pomembno je, da bi sedaj ti priznali, da so se motili vendar pa je gospodarska rast in eh, okrepitev še zelo krhka. Brezposobnost, še posebej med mladimi, je največji izziv. Ne moremo si privoščiti izgubljene generacije, zato moramo pohiteti z delom, ki ga imamo pred seboj na svetu in v Evropskem parlamentu. Sedaj lahko zelo napredujemo na tem področju, zaradi tega, ker smo v zadnjih mesecih opravili in dosegli zelo pomembne dosežke. Pred nekaj leti je nekaj teh bilo videti nemogočih doseči. Predstavljajte si pred dvema ali tremi leti, da bi imeli bančno unijo da bi banč, uh, Evropska centralna banka dobila pristojnosti nad nacionalnimi centralnimi bankami. Predstavljajte si, leta 2012 je Evropska komisija predlagala bančno unijo in ko smo uporabili ta termin, je veliko ljudi trdilo, da je to nerealistično, niso sprejeli niti tega termina. Dejali so v redu, naj govorimo o finančni stabilnosti, ne pa o bančni uniji, sedaj pa bančno unijo imamo dogovorili smo se o enotnem nadzornem mehanizmu in o mehanizmu za reševanje in sanacijo bank. S tem smo dokazali državljanom, da bo Evropska monetarna in gospodarska unija ostala in to še kar nekaj časa. Sprejeli smo veliko zakonodajnih aktov na tem področju, s tem bomo krepili notranji trg in tudi pospešili posojila na trgu. Na trgu. Brez stabilnosti ni nobenih možnosti za gospodarsko rast. Brez tega nam ne bi uspelo oživiti gospodarske rasti na tak način, kot smo to storili. In še evropski semester. Sedaj smo dosegli uh, zelo dobro hitrost in napredek na tem, na tem področju in okrepili neodvisnost našega gospodarstva. Prejšnji teden je Evropski svet in da naj povdarim, soglasno smo se dogovorili o tem to, povdarjam zaradi tega, ker veliko teh, ki so se na svetu strinjali, to pozabijo. Torej, Še enkrat poudarjam, da so se države članice soglasno strinjale s tem, kar pomeni, da so se s tem strinjale vse vlade leve, desne, severne, južne in na tem področju smo dosegli velik napredek. S tem bomo prestavili države članice iz kriznega stanja v situacijo, ki je usmerjena v prihodnost. Tega se nismo mogli predstavljati pred nekaj leti. Če bi nas vprašali, bo komisija imela pristojnosti, da pregleda nacionalne proračune, preden so sprejeti, bi nam odgovorili ne, to, bi, to je nemogoče. Sedaj pa je situacija takšna in to zaradi krize. Zaradi tega, ker smo v kriznih časih gotovili, kako zelo medsebojno smo odvisni in povezani. Sedaj imamo gospodarsko upravljanje, časovnico in sedaj imamo velik nadzor nad nacionalnimi gospodarskimi politikami in zato bi se rad zahvalil državam članicam in nacionalnim parlamentom za zelo konstruktivno vlogo, ki so jo opravili za to, da so se dogovorili in sprejeli priporočila za vsako državo članico posebej. Naj podarim še naslednje. Popolnoma napačna je ideja, ki jo ima nekatere države članice, da gre za, za usiljevanje iz Brusla in da Brusel zapoveduje. Ne, Evropska komisija sproži postopek, je tudi nadzornik in. Njena vloga je, da pregleda, če se priporočila izvajajo, vendar pa se morajo odločitve sprijeti v vladi, finančni ministri in tudi predsedniki vlad v državah članicah. Torej, sedaj je čas, da nehamo kriviti in s prstom kazati na Brusel zaradi odločitev, ki jih sprejemajo države članice. Upam, da bodo države članice imele pogum da stojijo za svojimi državami. Sedaj pa je čas za izvajanje in ni nobenega prostora za popuščanje. Veliko moramo storiti na področju brezposelnosti, eh, jamstvo za mlade, investicije, obdavčevanje in pa tudi napredek na področju gospodarstva na splošno. To so bili najpomembnejši napredki v zadnjih mesecih evropski semester in pa tudi zaključek bančne unije. Imamo še veliko drugih področjih, kjer je treba pospešiti delo. Mislim, da ima tukaj italijansko predsedstvo zelo veliko nalog, še posebej na področju boja proti brezposelnosti med mladimi. In kako lahko bolje uporabimo sredstva našega proračuna. Imamo en bilijon evrov na voljo, imamo več sredstev, kot jih je predvideval Maršalov načrt. S tem lahko storimo zelo veliko na področju investicij in naložb. Zelo veliko držav nima te možnosti zaradi težke situacije, v kateri so se znašle in še vprašanje učinkovitosti. Zato sem bil zelo zadovoljen z eh, rezultati sveta glede Refita. Z našim programom Refit smo. pregledali zakonodaj, ki ne služijo in niso več koristne. Umaknili smo 50 takšnih zakonodaj in umaknili 293 zakonodajnih predlogov in te številke se ne pojavljajo v javnosti. Javno mnenje še vedno zelo veliko govori o birokraciji iz Brusle. Ne vam povem, če bi se vse vlade tako trudile za zmanjšanje administrativnega bremena, bi ustvarili dosti boljše okolje za naše državljane in za naša mala in srednje velika podjetja. Naj Vas spomnim na to, da z 80 odstotki proračuna upravljajo države članice same. In dodatna sredstva pri, za izvajanje programov prihajajo in izhajajo iz izvajanja teh programov v državah članicah. Skupaj se moramo truditi za zmanjšanje birokracije. To je odgovornost in dožnost Komisije Evropskega parlamenta in sveta. Razpravljali smo se tudi o zelo pomembnih zadevah v teh šestih mesecih. Ne bom ponavljal več tega, kar smo slišali na področju pravice, svobode in varnosti, še posebej na področju priseljevanja. Naj povem še nekaj o širitvi. Proslavili smo deseto obletnico velike širitve leta 2004. Ne pozabimo na to, da ko sem prvič začel z delom v mandatu komisije, nas je bilo 15, sedaj nas je 28. Torej, skoraj smo podvojili število članic. To je eden največjih dosežkov v zgodovini Evropske unije, da smo našo celino končno združili. Zato se moramo zaradi tega spominjati tudi leta 2014, 20 let po propadu Berlinskega zidu, sto let po prvi svetovni vojni. Maja smo proslavljali tudi deset let Združene Evrope. Se danes je 28, odprti smo za druge v prihodnosti. Združiti želimo revne in bogate, severne in južne države, velike in male. Vse države članice so se okrepile gospodarsko in politično. Latvija se je pridružila evroobmočju. Litva bo postala 19. država članica evroobmočja leta 2015. In ta država se je pospela iz 35 odstotkih na 75 odstotkov povprečja BDP -ja v Evropski uniji po letu 95. Kako s takšnimi dejstvi nekateri ne razumejo, kako zelo velik stroj za ustvarjanje kohezije je Evropska unija, da delamo za nove države članice in delamo za stabilizacijo, da bi preprečili nove Ukrajine v naši soseščini in mislim, da bi lahko to preprečili v pravem času. Treba je doseči, da Evropska unija ostane odprta tudi za balkanske države. Ne smemo sedaj zapreti naših vrat. Seveda moramo rešiti veliko izzivov in svoboda gibanja je pač eno naših načel. Zelo velika napaka bi bila, če bi zaprli naše meje. Pred kratkim sem obiskal Srbijo in Albanijo in na lastne oči sem videl, kako zelo velik napredek so opravile te države. Zelo neodgovorno bi bilo od nas, če ne bi ohranili spodbujanje upanja v teh državah, zato da nekoč postane članice Evropske unije predsednik vlade Samaras, vodili ste Evropsko unijo v zelo težkih časih. Vaše predsedstvo je bilo peto grško predsedstvo. Spoštovali ste tradicijo in tudi nacionalne tradicije, ki so bile prisotne tudi v času teh, tega predsedovanja. In z izzivi 21. stoletji lahko poudarimo tri grške besede. Logos, patos, da razumemo tiste, ki najbolj trpijo potrebe naših državljanov in etos, da ohranimo naše vrednote, solidarnost, svobodo in pa svobodo, gibanje in pravičnost. Najlepša hvala. Vielen Dank, Herr Barroso. Meine Damen und Herren, bevor ich jetzt die Aussprache. Wir sind äh, mit preden začnemo z nadaljno razpravo, naj povem, da zaostajamo z njenim redom za približno 40 minut. Zato smo prestavili izvolitev kvestarjev na 13. uro. zato prosim, da si pogledate to tudi na ekranih. Izvolitev kvestorjev ne bo opoljenih, ampak ob enih popovdne. Če bomo razpravo končali, prej bomo to zopet predstavili naprej, vendar pa smo zaenkrat to predstavili. Sedaj gremo na razpravo političnih skupin. Predstavnik skupine PPE, gospod Kefalo Gijanis. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, Evropa že od samega začetka vedno naredi dva koraka naprej in enega nazaj. Ampak vedno naredimo vsaj en korak naprej, zato da lahko spodbojamo Evropo svobode, solidarnosti in demokracije. V težkih okoliščinah sta Grčija in Evropa vseeno naredili korake naprej Zagotovili smo gospodarsko koordinacijo, sprejeli smo enotni mehanizem za reševanje in tudi sklad za reševanje, spodbojali pa smo tudi rast in delo na mesta. Sprejeli smo direktive o elektronskih računih, direktivo o javnih naročilih, prav tako pa smo se začeli boriti proti izogibanju plačevanja davkom. Dosegli smo tudi dogovora na področju priseljevanja sprejeli smo direktive na tem področju, prav tako pa direktivo Frontex. Besede našega premijeja držijo. Grško predsedstvo je v štirih mesecih zaključilo 67 dokumentov, prav tako pa so dosegli dogovore v svetu na področju 15 drugih dosejev turizem, pranje denarja in zaščita otrok v kazenskih postopkih. Spodbujamo tudi politike, ki spodbujajo solidarnost. Sprejeli smo naprimer direktivo o skladu za solidarnost, direktivo o nesrečah in tudi svežen o širitvi, ki vključuje Albanijo, Srbijo in Črnogoro. Spodbujamo preglednost in grško predsedstvo je sprejelo tudi dogovor na področju objavljanja informacij za podjetja. Italija sedaj prevzema štafetno palico, italijanskemu predsedstvu želimo obilo uspeha, grškemu predsedstvu pa želimo čestitati. Veliko so dosegli in uh, rešitev za Evropo je širš, široka demokratska baza, ne pa skrajnost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov gospod Ka, gospa Kajle. Αγαπητέ Πρόεδρε και Πρωθυπουργέ. Χαρά λεπά, Γκοσπότ Πρετσέντνικ, Γκοσπότ Γκρισκή, Πρεμιέ, Μάσα Ολάδα, oziroma vaša vlada sodeluje z nami in tudi sami smo sodelovali pri tem, da zagotavljamo delovna mesta za mlade, spodbujamo solidarnost in krepimo tudi bančno unijo. To je dejal gospod Barozo in to bo pomagalo vsem državam članicam. Sporočila evropskih volitev so jasna. Grški voljivci si želijo širših povezav proevropskih strank. Veliko je bilo sprejetih eh, nepravilnih odločitev, naprimer prekomerni varčevalni ukrepe in tako naprej. To je vodilo do evroskepticizma. Sedaj moramo stopiti na novo pot, zato da bomo lahko začeli govoriti o uspešni Evropi solidarnosti. Grčija je svoje dosežke drago plačala. Grki so morali zelo veliko žrtvovati. O tem moramo razmisliti vsi. Zaščititi moramo najšipkejše državljane v Evropi. Italijansko predsedstvo sedaj prevzema vodilni položaj in upam, da jim bo uspelo najti bolj zmerno pot za izvajanje sporozumov, ki smo jih dosegli. Prav tako bi morali poskrbeti, da rdeče linije ne bodo kršene, kajti jasno je, da moramo vsi doseči dobre rezultate. Hvala. Sedaj pa v imenu EKR, gospod Marijas. Hvala lepa gospod eh, predsednik, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Sem podpredsednik skupine EKR. Mi smo federalisti v Evropskem parlamentu in povdariti želim, da je grško predsedstvo bilo neuspešno. Nobene zgodbe o uspehu niso uspeli sestaviti, prav gotovo pa to ne velja niti za državo samo. Politike so temeljile na memorandumu, zaradi katerega je država končala na kolenih. Grčija je sprejela 214 milijard evrov posojil. To je zelo veliko denarja, več kot 120 odstotkov BDP-ja. Predstavljajte si, koliko denarja to je s takšnimi uh, zneski bi grško gospodarstvo prav gotovo morali postaviti nazaj na noge, ampak milijon in pol državljanov je brezposelnih, tisoče tovarn se je zaprlo, šest tisoč je bilo samomorov, 40 odstotkov niže plače, pokojnine, 40 odstotkov Grko živi pod pragom revščine, 120 odstotkov BDP-ja, torej znaša grški dolg. Skladi za socialno varstvo so propadli. Rešili smo samo grške oligarhe, ki so bili največji deležniki v bankah. Grčija je postala socialno pokopališče, kajti gospod Samaras je sprejel navodila trojke. Zamudil je priložnost, da bi opozarjal na vprašanja, o katerih že desetletja govorimo v Grčiji. Mislim, da so ta vprašanja ključnega pomena za finančne razmere v moji državi. Vaša priložnost je mimo. Sedaj ste v Evropskem parlamentu in povem vam lahko, da smo proti trojki. Vi ste jih podprli. Zamudili ste priložnost, da bi končali te varčevalne ukrepe. Vi ste jih seveda podpirali. Zamudili ste tudi priložnost, da bi komisija morala služiti pravemu namenu. Zamudili ste priložnost, da bi gospodu Dragiju in njegovim kolegom povedali, da je treba podpreti grke, grške ljudi. Grki so obveznice plačali z 120 odstotki. To ni pošteno. Veliko priložnosti se zamudili v Grčiji, enako pa velja tudi za vaše predsedovanje. Hvala, hvala lepa, sedaj pa v imenu združene Levice, gospa Sakorafa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kolegice in kolegi. Lizbonska pogodba je žal omirila vlogo predsedovanja. Država, ki predseduje, mora sedaj izvajati odločitve, ki jih sprejmejo tehnokrati. Vprašanje je sedaj uspešno ali neuspešno predsedovanje. Ne vem, govorili smo o odličnih rezultatih, o dobrih dosežkih in da je gospodarstvo sedaj v boljšem položaju. Ko smo mi prevzeli predsedovanje, je bil to najšipkejši člen. No, grška vlada je sledila vrčevalnim ukrepom, ne da bi storili karkoli. Vsem vprašanjem in okoliščinam na vkljub. V moji državi in tudi drugod po Evropi vlada humanitarna kriza. To ogroža celotno Evropo. Mi smo bili preizkušni zajček za celotno Evropsko unijo v zvezi z gospodarskim okrevanjem. Spodkopali so, na primer, kolektivne pogodbe, vedno več ljudi je odpuščenih, prav tako pa so zmanjšali državno porabo na področju zdravstva, več imamo monopolov, prav tako pa moramo sedaj odplačevati ta ogromen dolg in odplačujejo ga Grki. Sedaj pa bančna unija, fiskalna konsolidacija in tako naprej. Vse to je bilo v ospredju odločitev. Tekom grškega predsedovanja smo videli več skrajnih pristopov Evropske institucije so sprejele pomembne odločitve, zato se tukaj odpira vprašanje demokracije. Poglejte si Sirijo in krizo v Ukrajini. Gospodarski interesi so tisti, ki določajo politični pristop vlad. To predsedstvo je bilo po mojem mnenju katastrofalno za Grke še bolje ogrozilo ljudi v Evropi in to ogroža Evropsko unijo nasploh. Mislim, da se moramo boriti za to, da bomo poskrbeli, da italijansko predsedstvo ne bo imelo enakih rezultatov. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zeleni gospod Gigold. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Gospod predsednik, gospod Samaras. Naj vas razočaram, nisem grk, zato se počutim prav tuje tukaj, v tej razpravi. Vseeno pa želim na določene elemente opozoriti v zvezi z zadnjimi šestimi meseci grškega predsedovanja. Najprej hvala lepa za to, da ste sklenili in zaključili več dosejev na področju stabilnosti finančnih trgov. V uspredju seveda bančna unija. Bančna unija je največji korak za stabilizacijo finančnega sistema v Evropi. Z tega vidika ste naredili res velik korak naprej za Evropo. Vseeno pa me zelo skrbi, kajti Evropska komisija bo sedaj delala v detajle in ne vem, ali bomo lahko eh, poskrbeli, da bodo naprimer investicijske banke urejene tako, kot je treba. Grško predsedstvo si je zadalo nalogo, da poglobi evroobmočje z več ukrepi. Ampak govorili smo o več stvarih, naprimer načrt za komisijo, predsed, predsedniki štirih institucij so podali svoj dokument in tako naprej. Rezultat je bila politika, ki je temeljela samo na vrčevalnih ukrepih in razen konkurence na področju davkov se ni zgodilo nič. Veliko imamo brezposelnosti in premalo imamo financiranja skupnega eh, življenja in vedno znova govorimo o dolgovih. Ta stran, nepošteno financiranje, beg davkov in tako naprej, tukaj grško predsedovanje ni storilo dovolj in upam, da se bo v naslednjih šestih mesecih kaj spremenilo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa v imenu samostojnih poslancev, gospod E.P.T. Dajos. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Gospod Barozo je že priznal, da je Evropa sedaj demokratična. No, v antični Grčiji se je demokracija prveč pojavila na, no, v tej sodobni Grčiji, pa moramo sedaj živeti s posledicami grškega sprejemanja memoranduma trojke. Veliko je brezposobnosti, revščina vlada in oligarhi imajo številne monopole. Gospod Samaras in gospod Venizelos morata tukaj prevzeti odgovornost. Mislim, da so kršili temeljna načela demokracije pri tem. Mislim, da to vpliva tudi na določena temeljna načela v naši ustavi. Tretja politična sila v moji državi je bila potisnjena na stran. Vodja in šest poslancev je bilo zaprtih in tisti, ki so bili zaprti, niso smeli sodelovati na političnih dogodkih. To ni sprejemljivo, zato ker to krši načela demokracije in pravice. Torej, ne govorimo samo o času grškega predsedovanja. Gospod Samaras bi moral govoriti tudi o nedemokratskih pristopih svoje stranke. Mislim, da je treba na to opozoriti. Opozoriti moramo na dogodke v Grčiji, končati moramo to nezakonito preganjanje. Hvala vas, vaš čas je potekel. Sedaj pa ima besedo gospa Šujca. Hvala, gospodine predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Vidim, da se tu večinoma javljajo govorniki iz grško govorečega območja in razpravljajo o internih grških problemih. Jaz pa bi se rada zahvalila gospodu Samarasu in grškemu predsedstvu, za vse napore, ki ste jih uložili v to, kljub vsem internim problemom Grčije, da ste se vendarle uspešno spopadli z skupnimi evropskimi problemi in z vrednotami, za katere se vsi zazemamo. Tako da hvala, gospod Samaras. Že na začetku vašega eh, predsedovanja sem se javila k besedi in veselilo me je, da ste dali velik podarek na pomorsko politiko. Prihajam iz eh, Hrvaške, območja, ki je blizu vaši državi na začetku niste omenjali jadransko-ionske makroregije, ampak vstrilo bi me, če bi lahko storili skupaj več eh, na tem področju, kajti zdaj z italijanskim predsedstvom upam, kateri to, da smo sosedje, da bo to predsedstvo nadaljevalo z delom na tem projektu. Kar pa zadeva vse ostale dosežke, ki ste jih omenili, pa pozdravljam tako bančno unijo kot eh, izpopolnitev enotnega trga, kot tudi vse, kar ste dosegli na gospodarskem področju. Ampak vendarle velja poudariti, da brezposlenost mladih, brezposlenost nasploh, ni upadla, da je to postal trajen problem in strinjam se s predsednikom komisije Barozom, ki je dejal, da je treba nadaljevati z delom na tem področju, kajti Evropa ima zdaj v rokah celo vrsto inštrumentov, ki jih lahko zdaj uporablja, ki jih prej ni imela in pripričana sem, da bomo skupaj lahko nadaljevali z delom na ta istih problemih z italijanskim predsedstvom. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu socialista gospod Kirkos. Kjer je prodre, kjer je protipurje. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod premije. Peto grško predsedovanje. Je bilo uspešno ali ne? Na po eni strani so sklenili vse doseje na področju socialnih vprašanj, ki so bili še odprti. To vključuje tudi politični dogovor v zvezi z enotnim reševalnim mehanizmom in tudi dogovor v zvezi s poštovanja zakonodaje na morju. Po drugi strani pa niso sprejeli potrebnih pobud na področju prednostnih nalog, naprimer brezposelnost mladih. To zelo vpliva na gospodarstva v krizi. Evropska unija bi tukaj morala pokazati več solidarnosti. Zato pozivam premijeja, da tesno sodeluje z prihajajočim italijanskim predsedovanjem, zato da bi lahko rešili skupna vprašanja. Posebnih pobud nismo videli na tem področju, pa vendar. Predsedstvo je govorilo o gensko spremenjenih organizmih. Ukrajina. Predsedstvo je bilo skoraj uh, nevidno. Druge institucije pa so bile zelo aktivne. Res je, bili smo poskusni zajček, ampak mislim, da bi morali spodbujati demokracijo na evropski ravni in tudi na drugih ravnih tega ni bilo. Grško predsedovanje si je zelo prizadevalo, zato pa vendar niso dosegli ciljev, ki so si jih zastavili pri svojem delu. Hvala lepa. Dank, Hvala lepa, gospod Kirkos. Sedaj pa za minuto gospod Papadakis. εκπλήρωσε την αντιλαϊκή απειλή. Misija, ki jo je sprejelo predsedovanje, je bilo uspešna. Na novo so spodkopali pravice delavcev v Evropi in v Grčiji. Veliko kapitala je bilo zagotovljenega za bančno unijo in to na vkljub drugačnim željam ljudi. Govorili smo tudi o strategiji za nadaljne korake Evropske unije in eh, Govorili smo o posredovanju Evropske unije in NATO v zvezi z Ukrajino. Omenjali smo tudi strategijo Evrope v zvezi s vojaškim posredovanjem Evropske unije v srednjeafriški državi. Govorili smo tudi o pomorski varnosti. na novo so bile napadene pravice ljudi, naprimer. Grška eh, komunistična stranka se bo težko borila proti tem eh, antievropskim napadom. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol gospod Kefalogijanis. Hvala lepa. Tri komentarje imam. Prvič kolegice in kolege iz Grčije želim opozoriti, da smo v Strasburu in ne v Atenah. Mislim, da bi lahko organizirali poseben dan za razpravo o notranje političnih vprašanjih v Grčiji. Drugič. Prvi slogan mm, ELS-a v evropski volilni kampanji je bil boj proti euroskepticizmu. In to si moramo zapomniti vsi. Boriti se moramo proti euroskepticizmu. In moj tretji komentar. Rešitev Evrope je v več Evrope, v boljši Evropi. Širiti in poglobiti moramo institucije. To je naš cilj. In še en komentar, če smem, gospod predsednik, v zvezi s krizo kriza je bila dramatična, zato ker nismo imeli ustreznih orodij in institucij. Primerjajte Evropo z ZDA in uh, videli boste, kakšne so razlike. Šest odstotkov BDP-a ZDA se ureja na zvezdni ravni, v EU samo en odstotek. Prej se je denar uh, tiskal v sedmih bankah, na primer. Zato moramo zagotoviti več solidarnosti, več združevanja in ohraniti moramo mir, ki ga uživamo že 60 let. To pa lahko storimo tako, da podpiramo demokracijo v državah na jugu in vzhodu Evrope. Zagotoviti moramo novo vizijo Evrope. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Liberacki. Zdaj, Z veliko pozornosti sem prisluhnil gospodu Samarasu in tudi predsedniku komisije Barozu, ki ste dejala, da je ena generacija dosegla veliko, da je dosegla ne predstavljivo, ampak to je generacija stara 50 plus. Pred 20 leti smo mi želeli te velike spremembe in te so se zgodile. Čeprav so eh, nam takrat govorili o dosežkih. Tudi zdaj govorimo o dosežkih pred 70 leti, pred 50 leti, pred 20 leti smo govorili o dosežkih. Mladi danes, stari 25 in več, pa ne želijo poslušati o dosežkih, ampak nam govorijo o svojih problemih. Brezposelnost, revščina, nepravičnost, pomankanje perspektive, ogromno nerešenih problemov, govorijo, da izgubljajo vero v takšno Evropsko unijo. In zato imamo tu nov parlament, dobili bomo novo komisijo in mora se zgoditi to, da se ponovno zažene Evropo. Sicer bodo te problemi samo še vedno večji. Hvala. Hvala lepa, gospod Liberacki. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega in na začetku gospod Plenković. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala gospodu Samarasu za prispevek, glede na to, da je Grčija predsedovala leta 2003, ko se je Hrvaška prijavila za članstvo, ko je vložila prošnjo za članstvo, me veseli, da tu zdaj sedimo po drugih evropskih volitvah že kot polnopravna članica. Rad bi vam čestito za sprejetje pomorske strategije EU, ki je predstavljala horizontalno prioriteto vašega predsedstva, prav posebej pa v kontekstu sprejetja Jadransko-Jonske strategije za makroregijo, kajti to se mi zdi pomembna prioriteta, ki povezuje štiri članice EU, eh, e štiri države, ki niso članice in tu seveda pričakujem izredno dobro sodelovanje Hrvaške in eh, Grče. Prav tako z veseljem pričakujem izpopolnitev bančne unije in pa tudi sprejetje predpisov o statusu evropskih političnih strank, kar mislim, da bo prispevalo k krepitvi proevropskih sil v Evropskem eh, parlamentu in v Evropi. Nasploh, hvala. Vielen Dank, Herr Hvala lepa, kolega Plenković. Naslednji je kolega Mavridis. A e, kolega Mavridis. Kolega Mavridis, posira je vaša. Celo je vome desiramo. Hvala lepa. Sam bi rad eh, čestitev premijeju Grčije, za to, kar ste uspeli doseči v težkih razmerah. Seveda so se dogodile napake. Rad pa bi se navezal na eno zadevo, še posebej. In sicer na širšo regijo jugovzhodnega sredozemlja. Nevarnost in pomankanje varnost eh, v morju in na morju je nekaj, kar je povezano tudi z energetiko in to je seveda povezano s celotno Evropsko unijo manjše države, ki so članice Evropske unije, mislim, da si zaslužijo podporo Evropske unije pri izvajanju in uveljavljanju naših eh, pravic glede izključnih ekonomskih con za interese naših prebivalcev in za interese evropskih eh, državljanov nasploh. Kar zadeva naše prizadevanje v smeri Turčije, je jasno, da ne moremo ukrepati, dokler ne sprejmejo temeljnih načel Evropske unije. Hvala lepa, naslednji govornik. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani predsednik vlade. Tekom grškega predsedovanja je turško ministrstvo za zadeve med zasedanjem pridružitvenega sveta za Turčijo nagovorilo ministra Venizelosa in eh, mu tudi poslalo pismo, rekoč, da je ena od članic Evropske unije prenehala obstajati, da je klinično mrtva. In zanima me, kako zdaj obravnavamo državo, ki si prizadeva za članstvo in kot klinično mrtvo razume eno od članic Evropske unije. Zanima me, kakšna je bila reakcija grškega predsedstva, ko je Turčija v nasprotju s kakršnimi pravicami, ki jih ima, zahtevala, da se črta kakršnakoli omemba Cipra spotnih listov, ki bi omogočili vstop v Turčijo. Hvala lepa, kolega Denenov. kolega Denanov? Ne želite besede, dobro. Potem kolegica Galpec. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsednik vlade, v prvi vrsti mi dovolite, da čestitam vam in vašemu predsedstvu za upravljeno delo. Zdi se mi, da ste pri svojem delu eh, prioriteto videli predvsem v rasti konkurenčnosti novih delovnih mestih. To je pravi pristop in to so tudi najpomembnejše naloge za Evropsko unijo v bližnji prihodnosti. Zdi se mi, da ste eh, bili uspešni na vseh teh področjih. Kakšne štiri mesece zakonodajnega dela je za vami in mislim, da ste lahko uspešni na doseženo, da ste lahko ponosni na doseženo. Rada bi podarila predvsem vprašanje brezposlenosti mladih. To je problem, s katerim se moramo soočiti, izboljšati moramo perspektive za zaposlovanje in jamstvena schema je zelo pomembna in veselim se že nadaljnih pogajanj s tem v zvezi. Rada bi izpostavila tudi bančno unijo, tudi ta je izjemnega pomena in nadaljevati moramo z delom na tem. Nekaj drugih dosjev je še vedno odprtih, žal tam niste uspeli napredovati tako zelo, kot bi lahko. Naprimer, v mislih imam enotni trg, ampak nasplošno lahko povem, da je bilo vaše delo zelo uspešno in vam zato tudi čestitam. Hvala lepa, kolegica Gajpelc. Kolega Denanoš, vidite vendarle besedo? Ja, nisem sicer prosil za besedo, ampak ko mi jo že dajete, pa z veseljem. Najprej mi dovolite, da izrazim solidarnost z grškim ljudstvom. Eh, bil sem že v tej državi, to državo poznam in lahko povem, da so bili Grki zelo, zelo pogumni, šli so skozi izredno težko obdobje in zato se poklanjam njihovi sposobnosti preživetja in eh, njihovi sposobnosti in želi ostati v Evropi. In rad bi dejal, kako zelo pomembno je, da se evropska ljudstva počutijo solidarna med seboj in solidarna Evropi. Hvala lepa, kolega Denano. Besedo dobi kolegica Jazovjetska. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod premije, hvala grškemu predsedstvu za izredno dobro opravljeno delo. Še posebej bi se rada zahvalila za delo, ki ste ga opravili na najtežavnejši direktivi in sicer eh, o napotenih delavcih. To je bil zadnji dosje v vašem predsedovanju in dodatne težave so seveda povzročale bližajoče se volitve. V takšni atmosferi je grško predsedstvo, ki je zastopalo eh, svet v tej pandorini skrinici, kot so imenovali to direktivo, vendarle uspelo doseči 100-odstotni uspeh. Še posebej bi rada opozorila na odlično Eh, delo gospe Vasilike Kokori iz eh, pogajalske skupine predsedstva. Vaše delo ste opravili zelo odgovorno in odlično in zato se vam zahvaljujem prav iskreno. Prepričana sem, da je ravno ta odgovornost, ki jo je izkazovala vaša država, nekaj, kar bo pripomoglo k celotni družbi in kar bo omogočilo tudi vaši državi uspešni izhod iz krize, kar vam iz vsega srca tu že želim. Hvala lepa, gospa Jazovecka. Zdaj pa sledi kolegica Kosta. E čestitam grškemu predsedstvu za to da je delalo v težkih eh, razmerah in eh, dejstvo je da gre resnično za novo obdobje ki se odpira za evro sredozemsko politiko tu smo naredili velike korake naprej v mislih imam dejstvo da smo končno tudi zahvaljujoč vašemu ukrepanju v ospredje prišlo, da Evrope ne more biti brez eh, prave sredozemske politike in eh, to se mora navezvati tudi na bolj solidarno, bolj pozorno eh, politiko na področju priseljevanja, ki bolj spoštuje pravice. Prav tako pa je pomembno sporočilo sveta in pa tudi komisije, kar zadeva področje kulture in upam, da bo to ena od tematik, ki bo italijansko predsedstvo tudi obravnavalo. V mislih imam vprašanje vrednotenja eh, kulturne, kulturne dediščine in pa kulturne krajine kot eh, pomemben element eh, razvoja rasti, razvoja kulturnega turizma, za razvoj gospodarstva, ki temelji tudi na kulturni trajnosti, ne le na eh, družbeni, okoljski in gospodarski trajnosti. Upam torej, da bo grško predsedstvo, ki ga zdaj eh, potem prevzema italijansko predsedstvo in eh, ki je nadaljevalo delo belgijskega predsedstva iz 2010, da bo to torej lahko pomemben element predsednik prekinja. Hvala lepa, kolegica Kosta. Sledi kolegica Spiraki. Se upravičujem, sem čisto nova. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, spoštovani predsednik vlade. Grško predsedstvo je dokazalo, da je sposobno doseči uspehe. Tudi Grčja je to dokazala. Zdaj pa potrebujemo podporo. Potrebujemo podporo, ker je eh, grška vlada, katere osrče je stranka Nova demokracija, ki jo je tudi jaz zastupam tudi v parlamentu, želi tudi deloma denacionalizirati elektropodjetja, kljub zahtevam levice. Projektne obveznice so torej orodje, ki nam lahko pomaga. Stabilizirati moramo gospodarsko okolje, zmanjšati moramo proračunski primanklaj in eh, zagotoviti podporo dogovoru, ki smo ga dosegli v preteklosti. Treba je eh, podariti, da morajo vse centralne banke delovati po istih pravilih. Hvala lepa, kolega Spiraki. Kolega Krisogonos, naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči. Grško predsedstvo je svojim delom dokazalo, da je sposobno dobro služiti politiki evropske elite. To je politika, ki ste jih sledili tudi na evropski ravni. Gre za eh, politiko sodelovanja, eh, ki jo izvajate tudi z izvajanjem navodil trojke. To je nekaj, kar ni le nedoseglo uspešnih rezultatov za Evropo, eh, temveč je bančna unija, ki jo smatrate za svoj dosežek v bistvu razgradnja bank. To je nekaj, kar bo še zmanjšalo zaupanje v banke v evroobmočju in eh, tudi izven evroobmočja in samo še povečalo bo nezaupanje. In to mislim, da je nekaj, kar bo privedlo do eh, razpada Evrope, do zmanjšanja v zaupanje v Evropo. In potrebujemo Evropo, ki bo drugačna od Evrope kapitalskih trgov, ki jo vi zagovarjate. Hvala lepa. In za zaključek eh, prostor razprave še kolega Stiljanidis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi še dodatno podaril dejstvo, da je grško predsedstvo tako veliko uspešlo, v uspehu doseglo, še posebej, ker je bančno unijo. In sicer v časih, ko se je država nahajala v zelo težkih razmerah, ko je bila v predvolilnem obdobju in vse to vendarle kaže, da ste uspeli izkazati disciplino, da ste se zoprstavili populizmu in to mislim, da zagotavlja le še dodatno podporo temu rezultatu. Če želimo mi vsi, evropejci, iti naprej s temi reformami v smer nove Evrope, boljše Evrope, bolj povezane Evrope, potem moramo trdno stopiti mm, skupaj proti populizmu. Hvala lepa. S tem smo zaključili prosto razpravo. Besedo pa predajam komisarju Ševčeviču v imenu komisije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Gospod premijer, ko smo obiskali Grčijo na začetku vašega predsedovanja, ste izpostavili, da bo to predsedstvo še kako pomembno za Evropo, pa tudi za vašo državo. Temu ste rekli nekako predsedstvo vrnitve in ta vaš comeback je bil zelo uspešen. Vrnili ste se uspešno na finančne trge, vrnili ste se na pot rasti, končno ste v proračunu dosegli strukturni presežek po dolgih letih in v imenu komisije bi resnično rad izpostavil prizadevnost, ki jo je izkazoval vsak član vaše ekipe, zato da ste porabili vsak trenutek, ki ste ga imeli pred. Eh, prekinitvijo mandata za čas volitev, da bi sprejeli čim več zakonodaje, ki bo Evropo naredila boljšo in močnejšo. Težko se strinjam z nekaterimi komentarji, ki smo jih slišali tu v dvorani eh, danes, čež da to predsedstvo ni veliko doseglo. To ni res. Predsedstvo predseduje devetim od desetih sektorskih eh, svetov, eh, predsedstvo predseduje več kot eh, stotim delovnim skupinam in brez osebne zavezanosti, brez eh, te želje po uspehu, preprosto na koncu predsedstva uspehov ne bi bilo. In ravno zato bi se rad zahvalil vašemu ministru Kurkulasu, vašemu stalnemu predstavniku, vašemu generalnemu direktorju, ki, stoji, ki sedi za vami in vsem ostalim strokovnjakom, s katerimi smo sodelovali, kajti to je bila odlična ekipa in s skupnimi močmi smo dosegli tudi odlične rezultate. Številni poslanci so omenili pomen bančne unije. Eh, potem tudi akt o enotnem trgu 1 in 2, direktiva o napotenih delovcih, potem eh, celoten svežen, ki zadeva posodobitev uprave v Evropi z eh, e-upravo in ostalimi elektronskimi postopki, vizumska politika, potem vse ostalo vezano na pravosodje in notranje zadeve. To so vse zgodovinske ukrepe, ki smo jih sprejeli na področju širitve. In vse to smo dosegli zahvaljujoč vaši ekipi, zahvaljujoč odličnemu sodelovanju s tem parlamentom in z Evropsko komisijo in eh, na tem mestu bi rad izrazil osebno zahvalo vsem vašim kolegom za odlično delo tudi v svete za splošne zadeve, v pripravah na svete, ko smo se pogovarjali o horizontalnih vprašanjih in eh, ko smo tudi zaključili z zelo pomembnim delom, kar zadeva status evropskih bližnjih strank, kar bo ključnega pomena za naslednje volitve v Evropski parlament. Vaše predsedstvo ste začeli v ključnem trenutku za Grčijo, v ključnem trenutku za Evropo. In mislim, da zdaj lahko z gotovostjo trdimo, da šest mesecev kasneje, po začetku vašega predsedstva, Evropa nadaljuje po trdnejši poti, eh, po bolj gotovi poti in vam in vašim državljanom. Eh, želim tudi kar se da uspešen povratek v zdravo gospodarstvo. Hvala, komisar Ševčevič. V imenu sveta besedo dobi premije Samaras. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil vsem spoštovanim poslankam in poslancem za pozitivne komentarje na račun grškega predsedstva še posebej, kar zadeva Evropsko strategijo za pomorsko varnost. Moram reči, da ta vključuje tudi tako imenovana pomorska območja in pa spoštovanje mednarodnega prava mori. Hvala tudi kolegom za omembo rešitev, ki smo jih e, našli za arhitekturne pomankljivosti Evrope. Žal mi je, da kot je eden od kolegov dejal, podarek v tej razpravi ostajal na Grči, ne pa na Evropi. Vendar le mislim, da dolgujem nekaj odgovorov. Leta 2010, ko je prišla na dan grška kriza, naša denarna unija ni imela inštrumentov, s katerimi bi se lahko s tem soočila. Zato smo bili popolnoma nepripravljeni. Ne bilo uh, eh, SRM-a, SRF-a, ESM-a, nečesar. In mislim, da smo zdaj bistveno bolje pripravljeni zato da se ognemo podobnim krizam, predn se dogodijo ali da se z njimi spopademo, če se vendarle dogodijo. In eh, moram reči, da če bi zdaj ponovno pisali načrt, kako poiskati izhod iz krize, bi ga verjetno vsi spisali nekoliko drugače. Tudi sam sem bil eden tistih, ki je kritiziral eh, ta nabor politik od samega začetka, ampak kot eh, premije naše države po juliju 2012 Eh, nisem bil več v položaju, da kritiziram eh, ta nabor politik ali da se lotiram neke akademske razprave o popolni poti v smeri stabilizacije, temveč je bila moja naloga, da rešim državo glede na vse eh, napake iz preteklosti in glede na vse strukturne težave, s katerimi smo se soočali. Popravili smo, kar se je popraviti dalo, spremenili smo, kar se je spremeniti moralo in na koncu smo dosegli rezultate. To ni bilo enostavno, to ni bilo neboleče, ampak uspelo nam je doseči največji eh, javno-finančni korektiv kdajkoli. Naš primankljaj smo zmanjšali za 8 odstotkov v dveh letih, stabilizirali smo gospodarstvo in leto pred načrtom smo dosegli primarni presežek. Eh, na mednarodnih finančnih trgih smo splavali bistveno prej, kot so uh, napovedovali. In kljub strogim varčevalnim ukrepom nam je uspelo obrniti trend brezposlenosti. Ta namreč zdaj upada in končuje se šestletna recesija in vstopamo v fazo oživitve gospodarstva in napovedi za prihodnje leto kažejo trdno rast. Ja, res je, Grki smo veliko utrpeli in ja, res, ljudje v moji državi še vedno trpijo. To je prvi krat, da se to dogaja in v zadnjih štirih letih, ko sem se zastajal s tujimi voditelji, sem to vedno omenjal, ampak stvari se zdaj izboljšujejo. V samo dveh letih nam je uspelo narediti napredek in čez nekaj let bomo lahko na vse to gledali le še kot na slab eh, spomin. Če pogledamo na nasprotni primer Argentine, zelo bogate države, ki je bankrotirala leta 2002, 12 let kasneje, danes, je ta država še vedno v krizi, še vedno je na robu propada, bistveno več trpljenja in bistveno manj upanja je pri njih. In to je točno tisto, česar nismo želeli v Grči in to nam je uspelo z eh, visoko stopnjo zrelosti eh, in odločenosti naše vlade in eh, vseh prebivalcev in tudi z določenimi žrtvami. Nekateri so želeli, da bi vse ostalo, kot je bilo v Grčiji. Nekateri še vedno počno vse, kar je v njihovi moči, da bi blokirali spremembe, da bi blokirali privatizacijo, da bi uh, ustrahovali tuje investitorje, da bi uh, državo ohranili v mizeriji, v kateri uh, se je znašla. In nekateri skušajo tudi uh, izkoristiti to krizo kot izgovor za to, da nas popeljajo ven iz Evrope ali da arhitekturne težave evra uporabijo kot izgovor za uničenje evra kot celote. Tega jim nismo dovolili in zelo ponosni smo na to, kaj ti stvari se dejansko v Grčiji izboljšujejo in končno se obeta izhod iz najhujše krize zadnjih desetletij. Rad bi tudi odgovoril nekaterim tistim poslancem, ki so spregovorili. Ni se mi treba upravičevati pred populisti in ekstremisti. Služim interesom moje države in nočem in ni se mi treba zagovarjati pred ljudmi, ki ne želijo sprememb, ki poskušajo stvari blokirati. Kot sem dejal prej, gre za poskuse blokade tujih investicij, privatizacije. To mislim, da je mimo logike dostojanstva države, katerikoli države, da bi živela od izposojenega denarja. In mislim, da z ukrepi, ki jih sprejemamo, služimo najboljšim interesom eh, naše države. Glede nekaterih drugih zadev, o katerih je bilo govora prej. Grčija je demokracija in demokracije preganjajo dejanja, ne preganjajo prepričanj. Člani Zlate Zore so vključeni v preiskave in v kazenski pregon zaradi kaznevih dejanj. Zlata Zora je stranka, ki se preganja kot kriminalna organizacija organizacija zaradi vključenosti v kazniva dejanja in Grčija je bila deležna uničujoče okupacije nacistov pred 70 leti. To so bili najhujši tirani, ki so jih eh, Grki kdajkoli poznali. Njihovi občudovalci in njihovi podporniki so absolutno nespremljivi. Ampak še enkrat ponavljam, voditelji Zlate zore so ljudje, ki jih preganjamo zaradi njihovih dejanj, ne zaradi njihovih prepričanj preganjajo jih organi pregona, ne preganja jih vlada. In tako mora biti v vsaki demokraciji na tem svetu. Naj ti doda, tudi dodam še nekaj, kar sem slišal od nekoga, ki ni ravno najbolj podočen o GSO-jih. Veseli nas, da država članica lahko zdaj prvikrat enostransko prepove GSO-je. To je pred dvima mesecema odločil svet za splošne zadeve in tudi svet ministrov za okolje. Še ena sadnja stvar, gospod predsedujoči, kar zadeva krizo v Ukrajini. Predsedstvo v tesnem sodelovanju s komisijo in službo za denarne delovanje sledi dvotirnemu pristopu. Politična rešitev na eni strani in več sankcij, če so te potrebne. In naj zaključim s tem, da povem, da smo vse čas v stalnih stikih s eh, prihajajočim italijanskim predsedstvom, ki prevzema vodilno logo za prihajajoče poletje in eh, to bo predsedstvo, ki bo in ki mora biti kar se da uspešno. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, predsednik vlade. S tem smo zaključili za razpravo in zasedanje prekinjam do 13. ure, ko bomo glasovali o kvestorih.